in Kanado, izjava komisije. Prvi govornik je komisar De Gucht. Pozdravljeni. Nekaj trenutkov vam bom dala, da se pripravite, potem pa lahko začnete. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke, po petih letih trdih pogajanj so pogajalci zaključili svojim delom in pripravili celovit sporozum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Kanado. Odbor INTE je prijel besedilo in eh, objavljeno bo kmalo. Kanada je prva članica G8, s katerim smo se dogovorili o celovitem sporozumu. Ta sporozum je ključen za verodostojnost naše e, politične agende za trgovino, saj dokazuje, da lahko dosežemo dobre dogovore e, z razvitimi gospodarstvi v dobrem okviru čeprav pa so bila pogajanja težka. Ta sporozum e, eh, ustvarja priložnosti za naša podjetja. Kanada je velik, veliko tržišče za naše dobavitelje blaga in storitev. Naši operaterji bodo imeli boljše pogoje kot ameriški konkurenti, kar je seveda zelo dobro, saj to eh, ustvarja priložnost za rast in delovna mesta z Evropsko unijo še posebej glede na negotove trenutke, ki jih doživljamo v EU. Kanada je seveda pomemben zaveznik in je pomembna destinacija za naše vlagatelje. Kanada pa tudi vlaga v eh, evropska delovna mesta. Ima veliko naravnih virov in preko tega sporazuma bo sta obe podpisnici odpravili praktično vse carinske tarife zelo uh, malo uh, kmetijskih proizvodov bo ostalo zaščitenih. Uh, instrument ISDS za reševanje sporov med vlagateljem in državne naložbe pa nas postavlja v boljšo pozicijo kot uh, ZDA in EFTO. Mislim, da bomo tako lahko tudi zagotovili ustrezne subvencije za javne storitve. Rezultat je dober tudi za javna naročila po CETI, po tem sporazumu bomo imeli dober dostop do uh, trga javnih naročil v Kanadi na vseh ravneh vlade. Ta sporazum ustvarja tudi nove standarde za reševanje sporo med vlagatelji in državo naložbe. Uh, Dobro vemo, da uh, obstajajo določene skrbi glede tega, vendar pa se s tem sporozumom na nje tudi odzivamo. Podariti je treba tudi uh, rezultat glede geografskih označb. Dosegli smo zelo dober okvir za zaščito v uh, Kanadi uh, za najbolj kakovostne kmetijske proizvode. Gana Parmigiano, Schwarzwalder Schinken in še 130 drugih proizvodov, ki smo jih uspeli ustrezno zaščititi. To je najbolj viden rezultat, kako tak sporazum lahko zaščiti eh, majhne izvajalce po Evropski uniji. Ta sporazum pa eh, ne škoduje eh, ne družbenim, ne delovnim standardom, ne okolju. Zagotovili smo dobre rezultate. Najviše standarde smo ugradili in Kanada je pristala na najviše standarde doslej kaj pa nas zdaj čaka. Predsednik Baroso in ministrski predsednik Harbour bosta zdaj javno predstavila rezultate na srečanju na vrhu med EU in Kanado v Otavi 26. septembra. Potem bosta obe strani besedilo predstavili zakonodajalskim organom, da se to podpre in ratificira. V Evropski uniji sta to svet in Evropski parlament. Ker pa eh, bodo postopki potekali dolgo. Pričakujemo, da bo parlament prejel besedilo mm, pozno v letu 2015. Eh, rezultat je dober eh, in komisija je ponosna na ta rezultat in veseli smo oziroma zadovoljni, da je ta zbor naše delo tudi podporil. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar prvi govornik na seznamu je sicer uh, gospa Godoliva Kvistod Rovol, ki je pa še ni, bo pa gospod Salvatore Čiko dobil prvi besedo za tri minute. Grazie, prezidente. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Gospa predsedajoča, to, kar je ravno kar povedal komisar, je zelo pomembno. Omenil je zelo pomembne elemente, uh, omenil je pričakovanja, ki jih imamo od tega sporazuma in ki ga že dolgo pričakujemo. Vendar pa posebej opozarjeno vprašanje transparentnosti in pa vprašanje, kako bomo zaščitili malo gospodarstvo. Mislim, da ste upravili dobro delo. Zakaj? Zato, ker eh, so bila majhna srednja velika podjetja eh, vključena. Še posebej z geog zaščito geografskih označb, mislim, da ste to dokazali. 125 od 145 geografskih označb je bilo vključenih in bodo zdaj zaščiteni na velikem mednarodnem tržišču. V zvezi s tem bom moral dodati še nekaj. Zelo pomembno je, da imajo države članice na voljo ustrezne instrumente, s katerimi lahko zaščiti majhna in srednja velika podjetja. Malo gospodarstvo je eh, posebno in ima posebne značilnosti in se težko posluži vseh prednosti in koristi, ki jih tako veliki sporazumi prinašajo. Treba jim je pomagati. Ampak da bi to postalo še bolj preprosto in avtomatsko morajo države članice zagotoviti pomoč majhnim in srednjim velikim podjetjem. Še posebej zdaj, v teh časih, ko veliko malih in srednjih velikih podjetij zapira vrata. Zdaj, ko se pojavljajo takšne priložnosti in moramo pomagati, da uh, imajo od uh, eh, takšnih priložnosti na koncu tudi koristi. Malemu gospodarstvu torej je treba ponuditi te priložnosti. Podariti moram še enkrat, da eh, ta seznam eh, proizvodov eh, zaščitenih z geografsko značbo tudi ni taksativen. Parmežano Ređano je že na seznamu, vendar pa eh, imamo na Sardiniji tudi sir pekorino, ki bi, se, ki bi ga bilo vredno zaščititi. Sardinci bomo storili vse, kar bomo lahko, da bi izkoristili potencial, ki ga ta sporozum prinaša. To je sistem, ki eh, nam ponuja priložnosti. Hvala lepa, naslednji govornik je David Martin. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča, hvala komisar za vašo prisotnost. Glede CETE imam več vprašanj kot komentarjev, ki jih bom zdaj zastavil. Najprej, svet eh, ne bo uh, parafiral tega sporozuma, čeprav vem, je to prvič, da svet ni parafiral sporozuma na koncu pogajanja. Zdaj me zanima, zakaj. Ali to je to iz političnih razlogov, ali obstajajo. Uh, nasprotovanja oziroma ali svet meni, da besedilo še ni izpogajano. Če svet meni, da pogajanja še niso bila zaključena, me zanima, ali je možno, da bo uh, uh, instrument ISDS e uh, eh, izključen. Kot veste, gospod komisar, bi naša politična skupina veliko laže podprla CETO, če bi instrument ISDS e iz tega besedila črtali. Skrbi nas tudi generična zdravila. Od glavnih pogajalcev v odboru za trgovino smo slišali eh, določena zagotovila, ampak rad bi, da zagotovite tudi vi, gospod komisar, da ta CETA ne bo eh, posegla v proizvodnjo generičnih zdravil v Kanadi za raz, sveto razvoju. Uh, tudi razvojno poglavje bi lahko bilo izboljšano v CETI. Pa še nekaj skrbi imamo, glede prepovedi love na tjulna, glede prepovedi uh, potovanja in drugih, nekaterih drugih vprašanj. Vemo, da bo glede trgovine potekalo še pogajanje o drugem sporazumu, ampak uh, zanima nas, ali so te stvari povezane ali ločene. Da bo pa popolnoma jasno, tako kot ste vi dejali, komisar, tudi jaz vidim v tej ceti precej pozitivnih signalov glede geografske označb, glede spodbud in priložnosti za majhne in srednje velike podjetja, glede dostopa za uh, mlečne proizvode, dostopa do trga z žganimi pijačami. To so zelo dobre novice. Ampak v naši politični skupini imamo zelo jasna, jasna načela in vrednote. Eh, pri pogajanjih se zavedamo, da je treba iskati kompromis, ampak so ene stvari, pri katerih ne bomo pripravljeni sprejeti kompromisa. Hvala. Hvala, gospod Martin. Ruža Tomašič je naslednja na vrsti. Gospa, dve minute imate na voljo. Tomašič. Na ovoj smo sjednici već razmatrali Ve, uh, smo se že pogovarjali o negativnih posledicah slabih odnosov z Rusijo. Uh, nedavne prepovedi oziroma sankcije, ki jih je sprejela Rusija, zagotovo niso zadnja stvar, ki jih vidimo uh, iz Rusije, ampak to kaže na to, kako zelo slabo lahko pomeni zaprtje enega tržišča za nas. Kljub uh, težki situaciji v odnosih z Rusijo pa ima Evropska unija fantastično priložnost, da zdaj nadgradi svoj odnos z, z enim drugim velikim uh, privlačnim tržiščem s Kanado. Uh, Kanada bo tokrat prvič odprla svoje tržišče za javne nabave evropskim dobaviteljem. Pričakujemo povečano izmenjavo blaga in storitev za 23 odstotkov. In to bi lahko znižalo brezposelnost in povečalo dobiček za Evropsko unijo več kot za 10 milijard evrov na leto. To so odlične novice za Evropo, ki zdaj išče nove partnerje na globalnem odru obstajajo, obstaja zaskrbljenost glede zaščitnih eh, pravnih mehanizmov tipa ISDS, ampak niso utemeljeni. Devet držav članic ima ta instrument v svojih bilateralnih naložbenih sporozumih z ZDA, med njimi tudi Hrvaška. Po mojih informacijah v zvezi s tem ni bilo nobenih težav in mislimo, da takšen instrument ni škodljiv za države članice. ISDS zagotavlja ravnoteže med pravico in potrebo potrebo države člani držav, da regulira tržišče in pravico vlagateljev na zaščito. To preprečuje arbitrarne odločitve eh, nacionalnih vlad. ISDS ne favorizira tujega eh, kapitala nad suverenostjo, kot pravijo nekateri, ki se bojijo tega instrumenta, temveč pravzaprav zagotavlja spoštovanje mednarodnega prava. Upam, da se strinjate z menoj. Vloga nacionalne vlade ni proti eh, Eh, profitu, temveč še več zagotavlja eh, enakopravne pogoje za konkurente in ustvarja dobiček. ISDS je eh, instrument, ki ščiti vlagatelje in zagotavlja, da bodo nacionalne vlade izpolnile svojo vlogo. Evropsko tržišče bo postalo še bolj gotovo in še bolj privlačno za tuje vlagatelje s temi instrumenti. Hvala lepa. Hvala, gospa Tomašič, modri karton. Gospod Leichtfried, ga spremete? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej ne povem, da me zelo veseli, da predsedujete uh, eh, sej. Gospe kolegici eh, bi rad zastavil vprašanje. Pravite, da ne vidite, da je SDS e problem. Ali veste, da želi uh, en koncern iz Kanade um, tožiti Romunijo zaradi tega, ker ne. Uh, podpira um, uničenje ene vasi, uh, kjer bi radi črpali. Obstajajo mnogi drugi primeri. A veste, naprimer, da je energetski koncern, ki želi tožiti Nemčijo zaradi um, podobnih težav. Uh, eh, Madame Tomašič. Gospa Tomašič, 30 sekund vam dam za odgovor. To so morda problemi, ampak ne tako tako veliki, da bi preprečili odprtje tržišča v Kanadi. Če izgubili smo že Rusijo, nikar ne izgubimo še Kanade. Ne zapiramo si tržišč. Morda bomo spoštovali svoje načele, ampak s tem izgubljamo uh, posle in tržišča. Hvala lepa. Marijete Šake, dve minuti. Hvala lepa, uh, gospod predsedujoča, gospod komisar, spoštovani kolegi, po pet letnih dolgih pogajanjih zdaj ta sporazum uh, pripravlja na podpis in to je velik rezultat. To je uh, dober rezultat za Evropo in za Kanado. Mislim, da to prinaša koristi za obe strani. Uh, zelo kompleksna so ta vprašanja in nekoliko sporna. A ne pozabimo, zakaj sploh imamo trgovinska pogajanja. Naši cilji so jasni. Želimo uh, gospodarske koristi in ustvariti delovno mesto za Evropejce. Še posebej zdaj, ko se je Rusija odzvala na naše sankcije, ki smo jih sprejeli zaradi ruske agresije v naši soseščini. Mi moramo zdaj najti Eh, kompenzacijo. To pa lahko storimo s tem, da odpremo tržišča drugot po svetu. Dostop do trga javnih naročil je poseben, eh, posebej dober rezultat za CETO. In boljši standardi za, naprimer, eh, varnost prehrane. To je dobro, da nismo tega kompromitirali. Eh, še bolj pomembno pa je, da imamo ISDS e v tem sporozumu. Države članice Evropske unije imajo 1400 eh, bilateralnih sporozumov, ki ima ISDS e in to evropejci zahtevajo kadar vlagajo v državah, kjer ni vladavine prave. Ampak zdaj ta sporozum oziroma ta instrument postaja sporen. Uh, Treba je zagotoviti, da ni arbitrarnih odločitev pred sodišči. Treba je zagotoviti uh, ustrezno zaščito vlagateljev. Ampak ostaja odprto vprašanje, ali potrebujemo ISDS v takšni državi, ki je razvita in uh, tr, uh, uh, demokracija. Uh, CETA je dober sporozum, ampak zdaj upamo, da bomo v tem sporozumu našli še dodatne priložnosti in da bo to ustvarilo še dodatne priložnosti za naložbe. Veselim se že eh, poročil o rezultatih javnih posvetovanj, ki bodo eh, pokazali na to, kako je javna razprava potekala. Vem, da se besedilo ne more več spremeniti, ampak pozivam komisijo naj dopušča ti evropskim državljanom, da zahtevajo uh, jasna sporočila, preden uh, boste zahtevali njihove glasove. Hvala. Hvala, Anne-Marie Minur, minuta in pol. Ah, dat werkt, dank u. Voorzitter, het CETA-verdrag is nog steeds niet rond. Dat is goed nieuws en dat moet van. Hvala lepa. CETA še ni dokončana in to je dobra novica in tako mora tudi ostati. Preveč je odprtih vprašanj, o katerih morajo govoriti nacionalni parlamenti. Ta pogodba daje moč velikim podjetjem v Evropi in Kanadi. In ti so imeli dovolj priložnosti izraziti, kakšne so želje. 150 tisoč reakcij iz prebivalstva o mehanizmu ISDS pa so bili enostavno spregledane to so ljudje, ki so izvolili ta parlament in ki so tudi vaša osnova, gospod Goht. Jasno je, da ljudje te pogodbe ne želijo in to upravičeno. Vedno več primerov podjetije, ki se ki vlagajo pritožbe proti demokratičnim postopkom odločanja. Ali lahko garantirate, gospod komisar, da bodo kan kanadska podjetja oziroma da ne bodo prisilila tudi um, evropska podjetja pridobivati plini škrilavca ali lahko zagotavljate, da se bodo države lahko odločale zapirati jedrske elektrarne, ne da bi jih kdo tožil zaradi tega. Boste lahko zagotovili, da bodo kolektivne pogodbe ostale v um, veljavi in tudi pravica do članstva sindikatov. Veliko podjetij je jasno izrazilo, da morajo tudi CETA in druge pogodbe ostati mešane pogodbe in da morajo nacionalni parlamenti imeti zadnjo besedo. In te parlamenti predstavljajo dve tretjini evropskega uh, prebivalstva. Ali lahko zagotavljate, da bodo CETA in TTIP-C tudi uh, mešane pogodbe? Sedaj pa Žanik Žado za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar eh, Določene zadeve so seveda sklenjene in vsi vemo, da je to podpisano, ampak še nimamo dostopa do vsebine in vsi vemo, da so notri prav gotovo določena tveganja, tudi prednosti, ampak vemo tudi, da eh, je stanje recimo v Kanadi tako, da so desetkrat večje v določenih zadevah kot naprimer Francija in potem lahko rečemo, da bi morda tu nekje vmes našli načine sodelovanja med kanadskimi in evropskimi organi, ki so pristojni za to in nočem tukaj postavljati pod vprašaj perspektive bodočih izmenjav, ampak hočem vedeti pravzaprav, ali bomo na to dejansko gledali samo kot na neko komercialno orodje, kot na orodje pomoči, pomoči eh, eh, na lokalni ravni ali kako, ali se bomo samo pogovarjali na nivoju vlad, ali se bomo tudi v tem parlamentu spraševali, ali gre dejansko za demokratično odločanje, ali kako se bo to odvijalo naprej. In potem, kadar gre za prestrukturiranje dolgov, ni dovolj, da Evropskemu parlamentu samo poveste nekaj takole poprek čez palec, to ne zadošča. V tednih, ki prihajajo, mislim, da se moramo tukaj odločiti, ali bomo zadeve kar tako zavrli ali bomo izvedeli kaj več o njih. S, eh, Hvala lepa. Naslednja je gospa Titjana Begin za minuto in 30. Hvala, gospa predsedajoča. Gospod komisar, Pogovarjamo se o sporazumu, ki je bil dosežen tajno v sobanah Bruslja in o tem so se dogovorili birokrati, ki ne bodo odgovarjali nikomor. In vidimo, da tudi posledic ne bo nihče poznal. Videli smo, da se dejansko odpravljajo vse ovire. Gre pa za državo, ki ima drugačne norme in standarde. Verjetno bomo dobili gensko spremenjene organizme na naše mize. Kanada tudi ne spoštuje enakih pravil, kot veljajo za mala in srednje velika podjetja v Evropi. Kot rečeno, Kanada tudi ni podpisala kjotskega protokola. Sama sem podjetnica in dobro vem, kaj pomeni proizvajati v Evropi ob vseh zdravstvenih in okoljskih omejitvah, pa se strinjam s tem. Zanima pa me, kako bodo naša mala in velika podjetja lahko tekmovala s tistimi, ki jim ni treba spoštovati teh obveznosti. V Alberti pridobivajo iz bitumna bencin, pri tem pa uničujejo eh, gozdove. Morda bomo res dobili cenejše gorivo, ampak za kašno ceno. In potem še klauzijo, klauzala o SDS. E Morda bi bilo to korisno, če ne bi bilo tako nevarno. Multinacionalka bo sedaj lahko tužila državo. Obračam se na vse vas. Na javni obravnavi, ki je potekala, ko je bilo že vse odločeno. Predsedajoči prekinja. Hvala se zdaj pa dve minuti, gospa kolegica Lepen. No, kot vidite, sledim eh, temu, kar je bilo prej povedano in kot sami veste, uh, Vse to, kar se je dogajalo z iziskanjem, je sledilo vašemu glasovanju. Ne glede na to, kakšno je vaše politično prepričanje, je za vprašanje, kaj je prav, kaj je pravično. Ali gre zgolj za neko pravičnost, kar tako nasploh, ali za pravičnost, kot jo dojemajo posamezniki. Tudi kakšne so razmerja med vlagatelji, investitorji in državami ne moremo kar naprej govoriti eh, o stvarih poprej. Kaj pa, če gre za eno konkretno multinacionalko, ki deluje naprimer v Franciji? Eh, kako se bodo v eh, tem na to ozirali tisti, ki so francoski podjetniki, tisti, ki delajo v francoskih podjetjih? Kdo je tisti, ki naj zares odloča? kako se bodo obnašala zasebna eh, podjetja tudi v luči te krize, kako se bodo obnašala naftna podjetja. Kanada ima popolnoma drugačno pozicijo in drugačne odnose in sem popolnoma proti temu, da se pravičnost in pravica odreja po merilih multinacionalk. Tu gre vendarle za pravico, kot jo dojemajo državljani, gre za vse naše državljane. Slišim, vedno isto od vseh. Vsi govorijo o tej neki pravičnosti, zasebni pravici, ampak gre tudi za to, kako si to predstavljamo. Torej, gospe in gospodje evropejci, treba imeti pogum, korajžo po domače in ne samo poslušati slepo to, kar nam odreja Evropska komisija, ker gre pravzaprav za krivico, veliko krivico. Pravim, stopimo proti vsi skupaj proti tej krivičnosti, ki se imenuje pravično. Hvala, gospa kolegica. Sedaj pa za tri minute kolega Prust. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, mes chers. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija, kolegice in kolegi, gospa Lapen, vem, da se vi ne boste nikoli spremljali, vi verjamete v tragedijo. In vendarle, kako bi si eh, predstavljali komisijo v neki fiktivni zgodbi, vi pa ji ne dajete nobenih možnosti. Vi ste tukaj kot tartif iz gledališča. Ampak ni dovolj lepo govoriti, treba imeti argumente. In tukaj bi lepo prosil vse, ki ste tukaj, da ne mešate argumentov in ideoloških nastopov. Uh, Nekateri stalno ponavljajo ista stališča, ki smo jih že zdavnaj slišali od istih lobistov, vendar pa gre za en zgodovinski dogodek, za zgodovinski sporazum in mi moramo biti sicer pozorni, previdni in pogledati, kakšna pooblastila smo dali Evropski komisiji in res je, da smo postavili določene meje in da določenih meja ne velja prestopiti. Ampak recimo, Nekateri pravijo, da smo podrejeni Kanadi, potem drugi, da smo podrejeni Združenim državam Amerike. Ampak poglejmo si, kaj je res. Zakaj pa potem eh, sprejemamo te sporazume o prosti menjavi? Kaj hočemo s tem braniti našo trgovinsko politiko? Ali je možno, da bi res stopili vsi skupaj proti evropski politiki? trgovinski politiki. Vsi imamo možnost izbire in zaradi tega smo tukaj na nek način braniki demokracije. Odločite se, ali ste pošast, ki hoče braniti Evropsko unijo in zagovarjati njeno tako imenovano pozitivnost, ali bomo, kot žal prepogosto, vedno prišli prepozno na bojišče in se potem pritoževali, da nas nihče ni pravočasno povabil. Mala in velika podjetja bi tudi morala imeti kakšne prednosti od spretnih sporazumov, prav tako dostop do pravičnega trga, torej bi morali imeti tudi možnost dostopanja do trga v Kanadi. Ne moremo uporabljati politike giljotine in zaradi tega moramo imeti tudi možnost, da racionalno razmišljamo in ohranimo upanje na boljše čase. Kako lahko rečemo, komisija, da se bodo spoštovala vsa načela proste menjave in poštenega trgovanja. Kaj je tisto, kar smo se dejansko zmenili s Kanado, kaj se bo zgodilo z našimi malimi in srednjimi podjetji, ki nekako sploh niso pravilno upoštevana. Hvala lepa. Hvala gospod kolega Prust, sedaj pa za dve minuti gospod Lange. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Tri zadeve me begajo v zvezi z sporazumom s Kanado. Prva je, gospod komisar, poznate kritične razprave v številnih krogih civilne uh, druže, družbe v zvezi z trgovsko, trgovinsko politiko. In ne razumem, da, potem, parla, da parlament dobi besedilo 6. augusta, zakaj ga še vedno niste objavili, čeprav ste rekli, da boste to storili v roku nekaj dni. Jaz mislim, da če želimo doseči racionalno razpravo med prebivalstvom, je treba besedila hitro objaviti, zato da ima vsak priložnost si to pogledati in vedeti, kaj pravzaprav piše. Drugič, Zagotovo je nekaj pozitivnih elementov, ki sem jih tudi videl po prvem pregledu, glede geografskih označb, glede kmetijskega sektorja, glede dostopa do trga. O tem ni dvoma. Ampak kar nekaj pa je tudi vprašajev v zvezi z. tudi skrbjo za oskrbo, potem tudi pri storitvah javnih, pri javnih storitvah. Tretja točka pa je vprašanje ISDS-ja, torej mehanizma za investicije. Nisem prepričan, če se lahko danes sploh še pogovarjamo o takšnem instrumentu. Nekoč je bilo to mišljeno kot varovalka napram nevarnim državam ki nedemokratično izvajajo razlastninjenje. Danes pa se to ravna proti navidezno nepravilnim odločitvam parlamenta in to ni, parlamentu in to ni več sprejemljivo. Zato prosim, da se ponovno pogajate in to brišete, kajti ne želim, da doživimo drugo akto. Hvala. Hvala, kolega Lange. Za eno minuto, gospod Nikolson. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Medtem, ko pogajajo pogajanja, potekajo pogajanja med ZDA in Evropsko unijo in je politika osredotočena na to, pa pogodba z, oziroma sporazum za Kanado sploh ni več aktualen. Kolegi so se osredotočili na določeno vprašanje, jaz se bom osredotočil na kmetijstvo ki bodo zagotovo najbolj prizadeti. Lokalni proizvajalci bomo, bodo imeli določeno mero upanja glede priznanih geografsk, geografskega porekla in podobnega in tudi pri zaščiti številnih drugih pridelovalcev. Mislim, da bi morala komisija v prihodnosti graditi na tem, tudi v drugih trgovinskih sporazumih, zato da se bodo promovirali kakovostni izdelki na globalni ravni. Govoril sem za kmeti in verjemite, da so prav tako zaskrbljeni v zvezi z tem sporazumom, kot smo mi zaskrbljeni glede njih in to jasno kaže na to, kaj se sme zgoditi in kaj ne. Mislim, da moramo nadaljevati z določeno mero zaupanja, mislim pa, da se moramo tudi kaj naučiti iz preteklih pogajanj. Hvala lepa, kolega Nikolson, za eno minuto, gospod Šolc. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovan komosar Deguht. 150 tisoč ljudi, tudi jaz sam, smo upoštevali vaš poziv in se odeležili posvetov ISDS-ju in predložili ste nam odlomek iz CETE o ISDS-ju kot osnova za razpravo. In še preden pa analizirate rezultate, želite zaključiti to razpravo in sploh ne potegniti nobenih sklepov iz tega, želite ščititi investitore, ki sploh še niso ničesar investirali. Torej, če nekdo načrtuje neko investicijo, lahko že obtoži zaradi zadev, ki se njemu zdijo nepravične. Zakaj ste sploh izvedli uh, posvete, če enostavno ne upoštevate mnenja javnosti? Tako še naprej izgubljate zaupanje. Ali ne bi morali končno ravnati drugače? Prebivalstvo ne želi ISDS-a, ne o enem, ne o drugem sporazumu in kot demokratično izvoljeni predstavniki milijonov ljudi v Evropski uniji ne, se ne moremo strinjati s takšnim sporazumom, hvala, ki bo vključeval ISDS. Hvala sedaj pa za eno minuto, kolega Rajmon. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ni treba, da sporazum objavite naslednji teden, kajti civilna družba ga je že objavila in že si lahko ustvarimo mnenje o tem, kajti že to je politični skandal, da mora to opraviti civilna družba. Jedro težav je zaščita investicij, to je v nasprotju z demokracijo. Če, če bomo kot parlament to potrdili, si bomo oduzeli možnosti odločanja v prihodnosti, saj bomo morali pri vsaki možnosti upoštevati, ali nas bo kdo tožil ali ni. Kdor bo se strinjal s tem, si bo za prihodnost oduzel pravice za iskanje odločitev. Zato je to treba zavrniti in v vsakem primeru glasovati proti in sploh ne razumem, da bi lahko karkoli drugače naredili kot demokratični predstavniki evropskega prebivalstva. Ampak tako kot je ste ravnali z glasovi pri posvetovanjih, kot ste ravnali z objavljanjem glas, eh, besedila, uh, Gospoda je bil oduzet mikrofon. Hvala lepa, kolega Wolf, za minuto in pol. Gospod predsedujoči, v Juki poverjamemo v prosto trgovino. Zahtevamo, da se zauzemamo tudi na drugih koncih sveta. Nismo neizolirani, ne protekcionistični. Evropska unija pa je korporativistična in je tudi protektivistična ima regulativni enotni trg. Evropska unija je neučinkovita in draga. Podpiramo načela, ki stojijo za eh, prostotrgovinskimi sporazumi, ki omika um, overe pri trgovanju in načelo CETE je dobro, pripoznamo pa, da ker je bil tu nek uh, zasebni pristop, ki ni bil javen, kjer so bili neki zasebni interesi kriti. Zato bo tak dogovor povzročal težave. Moje volilno okrožje je zaskrbljeno, da bi lahko korporacije ogrožale varnost, ki bodo tožile vlado, če bomo spreminjali politike. Mislimo, da to ni pravilno. In mislimo, da edini način, kako lahko dosežemo dober sporazum in pogajanja je tako, da si posamezne države ogledajo interese svojih, uh, svojega prebivalstva in jih branijo. Verjamemo v svobodo, demokracijo in v nacionalno državo. Hvala, kolega Wolf. Sedaj pa za tri minute, kolega Kelly. Eh, Hvala, predsedujoči. podpiram ta sporazum med Kanado in Evropsko unijo. Rad bi se zahvalil komisarju za upravljeno delo, prav tako pa bi rad čestitev oziroma se zahvalil tudi predsedniku odbora, ki je izposloval ta sporazum. Mislim, da je rezultat dober ki, in da bo dober za nas tudi v prihodnosti. Če preprečimo ta sporazum s Kanado, to ni dobro smiselno, kajti. To ni prav smiselno, kajti eh, Kanada nam je zelo blizu zaradi jezika, kulture in politike. In ker smo se pet let pogajali, mislim, da smo dosegli nek dober sporazum. Uh, kljub temu pa so težave, ki so bile izpostavljene in te ustvarjajo neko neravno vesje. Torej, podpiramo sporozum, hkrati pa določene, izražamo določene zadržke. Torej, tu gre tudi za izdelke govedine, in pozdravljam to, da je govedina eh, uvrščena v pravi sektor, da se tudi priznava njen izvor. In to je edinstvena struktura v Evropski uniji, predvsem tudi v mojem okolišu. In mislim, da tudi uh, komisija loči med kakovostnimi in nekakovostnimi kosi mesa in zato bo znala preprečiti, da bi Kanada preplavila meso z, oziroma trg z cenenim mesom. Vseeno sem pripravljen glasovati za ta sporazum in to zaradi enega dejstva, zaradi klauzule o pregledu kajti če bodo kakršnekoli težave, bomo lahko to preverili. In tudi to je treba upoštevati, ko se pogovarjamo o prostotrgovinskem sporazumu. In to je bilo že večkrat izpostavljeno. Izpostavljeno je bilo to tudi v študiji, ki jo je izvedel odbor za kmetijstvo 25. augusta sem prejel detajle o teh študijah in morda imam prednost, ker sem te rezultate prejel že takrat. Hvala lepa. Hvala lepa za dve minuti, kolega Leichtfried. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. V avstrijskem boju za parlamentarne volitve je nastopila lista, ki ima milijarderja ki je svoje milijarde zaslužil v Kanadi. In kar se tiče njegovega razumevanja demokracija, demokracije, je rekel, da zanj velja zlato pravilo. To pa zanj velja, kdor ima zlato, postavlja pravila. To je on rekel. In pravzaprav sem se takrat temu smejal in tega nisem jemal resno. Če pa si sedaj ogledam kaj se dogaja v zvezi z temi pogajanji s Kanado, pa tudi za ZDA, pa ne vem več, ali naj se temu smejam, saj me po se počasi bojim, da bo to res tako. Rad bi, da res razumete, da evropska socialna demokracija nimale velikih pomislekov v zvezi z eh, temi mehanizmi za zaščito investicij, ampak da to smatramo kot grožnjo demokraciji in pravni državi, kot možnost za izključnost velike investitorje, za velike koncerne, da se izmaknejo eh, ja, prav, pravosodju in primeri so, kako to počnejo. Poleg tega pa Eh, imajo na ta način koncerni možnost, da drugače kot drugi voljivci vplivajo na zakonodajo in na eh, nacionalne odločitve in razumem, kako se to lahko zgodi, ne razumem, kako lahko nacionalno civ, oziroma civilno družbo, ki se ukvarja s temi vprašanji, komisija enostavno spregleda. To je nedemokratično. A to so stvari, ki so se zgodili in sedaj smo uh, na točki, kjer se večina za eh, ta sporazum, ki pa vsekakor ima pozitivne elemente, dejansko maje. Razmislite o tem, da boste poiskali možnosti, da, se, da pridete ven iz tega procesa, da boste tudi ta SDS lahko izključil iz sporazuma in potem bomo lahko pametno razpravljali naprej, drugače pa ne. Hvala, kolega Lajhtvrit, sedaj pa za eno minuto gospa kolegica Forenca. Grazie. Hvala. Tudi danes smo v razpravi o CETI slišali o gospodarskih prednostih. Zdi se, da ima tudi te tip, ki je predhodnik CETE, za cilj to, da se postavi interese na prvo mesto. Ponovno smo se znašli pred pogajanji, kjer ni bilo možnosti, da bi javno mnenje imelo kakršen koli vpliv. Še zlasti pomankanje jasne ocene socialnega učinka na skrbi. Prav tako ni praktično nobenega jamstva za to, da se bo zavaroval trg dela. Vidimo, da je spet na prvem mestu komercialni interes, vidimo pa, da se ne podpira delo Evropi. Vse je namenjeno profitu in dobičku. Komisija se ni borila za to, da bi ohranili standarde in dobrobit delavcev. To je sedaj vidno vsem. Mi ne bomo dajali odpustkov. V tem parlamentu in izven njega bomo lansirali kampanjo proti CETI, tako kot tudi proti vsem sporazumem, kot je TTIP. Hvala lepa, sedaj pa za eno minuto, gospod kolega Taylor. Hvala predsedujoči. Kot predstavnik zelenih pozivam, da si to zavrnemo. In razlog za to je, da ima mehanizem za boj proti za, uh, zaščito investicij, ki nasprotuje demokraciji in demokratičnim procesom. Javni posvet, ki ga je uh, izpeljala komisija v zvezi s takšnim postopkom v te tipu je spodbudila 150 tisoč odgovorov, pa verjamem, da jih še vedno analizirate. Zanima me potem, zakaj še vedno nadaljujete z vključevanjem ISDS-a v CETO, čeprav je javnost izrazila zaskrbljenost. Če bo ta mehanizem ostal v CETO, bo to korak bliže temu, da bodo korporacije pisale zakone, ne pa vlada, vlade. In vlada Združenega kraljestva je nažalost tudi taka, da podpira CETO in CETA vsekakor tega ne bo podprla, oziroma zeleni vsekakor tega ne bomo podprli. Hvala. Hvala, kolega Taylor. Sedaj pa kolega Kovačev, dve minuti уважаеми господин комисар колеги постигнатото търговско споразумение трябва да ни помогне да разширим. Spoštovani komisar, spoštovani predsedujoči, moramo razširiti področje sodelovanja s Kanado, ki je tesen partner. Sporazum o prosti trgovini vključuje poglobitev naših odnosov in bo razširil transatlantski prostor v prostor trgovine. Kot rezultat tega sporazuma se bodo menjave povečale za 26 eh, milijard in s tem bomo lahko tudi povečali konkurenčnost. Vendar pa bi vas opozoril na en vidik, namreč dostop do kanadskega trga mora biti enak za vse države kar pomeni, da je treba tudi ukiniti vizumske sankcije za države, kot sta Bolgarija in Romunija. To se mora zgoditi, saj tudi energetski veri v Kanadi so lahko za nas zelo koristni. Mislim, da moramo poglobiti naš načez atlantsko sodelovanje. komunikacijske strategije z Združenimi državami in za Kanado se morajo izboljšati, tako da bo lahko to tudi odpravilo zaskrbljenost v Evropski uniji in da se ne bodo širile govorice in strahovi, kot smo slišali pred nekaj trenutki. Hvala. Danka, kolega. Hvala kolega Kovačev, sedaj pa za dve minuti gospa kolegica Arendt. Najlepša hvala, gospod komisar, kolegice in kolegi. Mi iz skupine SD smo že povedali, da imamo določene pridržke eh, in ne bom se vračala na to, kar smo že povedali. Bolj me skrbi to, eh, kakšni bodo dejanski mehanizmi sprotnega sodelovanja, kot smo danes tudi že rekli. Res je, da to omogoča veliko multinacionalkam, tako na kanadski kot na evropski strani. Vendar bi bilo treba natančneje opredeliti določeno število pravil, ki bodo urejala tekoče življenje in delo. To pomeni, da ne moremo zniževati evropskih norm kar tako poprek, ne da bi imeli prave mehanizme in naša podjetja potrebujejo jasna pravila, ki pa ne omejujo te svobodne izmenjave. In zaradi tega ne vas spomnim, da so bile evropske norme sprejete kot eh, nekaj neizpodbitnega, kar je del naše tradicije in naših vrednot. In ne moremo sedaj imeti kar nekih novih mehanizmov, ki bodo postavljali pod vprašaj vse te zadeve. Zato hočem slišati vaše jasno uh, stališče ali boste našli način, da ohranite evropske norme v, na vseh področjih, tudi na socialnih in okoljevarstvenih. Hvala, kolegica Arena. Sedaj pa kolegica Sanchez Caldenti. Za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar. ti napadi proti demokraciji, ki jih predstavlja sporazum, nam ni ušel. Sploh ne upoštevate strahov prebivalstva. Civilna inicijativa je pomembna za to, da se zavirajo takšni sporazumi. To gre za razvrednotenje prebivalstva. Smo evropejci in tu se pravice državljanov kratijo napram pravicam raznih koncernov. Gospod komisar, tu gre enostavno za posel in za način poslovanja. Mi zavračamo ta sporazum, kajti v nasprotju z vami se zauzemamo za interese večine ljudi in mi bomo zdržali do konca. Ne pozabite, da je ta parlament že odklonil akto in isto bomo storili tudi s CETO. 11. oktobra in gospa je bila prekinjena. Minute, Hvala, gospa Kirton Darling, za eno minuto. Hvala lepa, gospod komisar. Gre za zgodovinski sporazum, vendar v času intenzivnega javnega interesa je retorika EU glede transparentnosti in demokratskega sodelovanja nekaj, kar nima nobene vrednosti, če tega ne udejanimo. Vidimo, da je CETA bila sklenjena samo dva tedna po končanju pogovorov glede ISDS mehanizma. Kakšen signal pošinemo državljanom? Kar zadeva javne storitve, tudi tu so vse pripombe bile neupoštevane, ne glede na to, kaj vse je vključeno v ta sporozum. Nikakor ni bilo javne razprave o tem, ali so naše vlade na negativnem seznamu in ni javne podpore za privatizacijo javnih služb, tako z vključitvijo sporozuma oziroma mehanizma ISDS, kot tudi sicer. Zato prosimo, da objavite na tanko, kaj je objavljeno v trgovinskem sporazumu v zvezi vsako držav članic. Hvala, Hvala lepa. Zdaj pa za dve minuti, gospa Moska. Hvala. Gospod predsedujoči, naj začnem s pozitivnimi vidiki sporazuma s Kanado, ki po mojem mnenju lahko predstavlja priložnost za naš proizvodni sistem za integracijo ne samo z gospodarskim, pač pa tudi z kulturnim in socialnim, ki ni tako daleč od evropskega. Tudi če si pogledamo geopolitični položaj, o katerem smo govorili včeraj in danes, vidimo, da gre lahko ta sporazum v pravo smer in okrepi partnerstvo Evrope z najbolj zaupanja vrednimi partnerji na globalni ravni. Poudarila bi še zlasti to, kako zelo cenim kompromis v zvezi z geografskimi označbami, še zlasti, če upoštevamo, da Kanada tradicionalno tega sistema ni imela. Nasplošno mislim, da je vloga tega parlamenta ta, da pozorno in lucidno oceni ta pogajanja. Pri tem pa moramo držati se črke dokumentov iz časa pogajanj, obenem pa moramo upoštevati tudi razpravo sporazuma TTIP. Mislim in tudi ostali komlegi mislijo, da je še mnoge vidike tega sporazuma mogoče izboljšati, zato prosimo komisijo naj naredi vse mogoče v pravo smer. Hvala lepa. Hvala lepa za eno minuto, gospod Šuster. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Imamo besedilo CETE in komisija bi rada povedala, da so pogajanja že zaključena. To se mi zdi narobe. Če ne moremo besedil pregledati, potem to kaže, da je treba nekaj storiti. Vidimo tudi, da se moramo poslužiti razsodišč, kar kaže, da kršimo temeljno načelo, da so vsi pred zakonom enaki. Zdaj pa bodo multinacionalke bolj enake kot so drugi. Prav tako bomo imeli sezname tistih, ki ne padejo po ta sporazum. Imamo tudi sektorje, ki so bili liberalizirani in kaj bi naj sedaj ponovno komunalizirali. Skratka, mislim, da gre za stvari, tudi CETA je sporazum, ki mu ne moremo trditi, če vidimo, da ne bo veljala več demokracija in pravna država. Zato lepo prosim komisijo, da se še izpogaja. Gospod Šuster, hvala lepa. Gospod Balas. Ja, da, gospod komisar, se vidite, kako poteka ta razprava in vidite, da je treba vseeno nekaj storiti v tej zadevi, pokazati kako pripravljenost na delovanje, tako kot ste to eh, postavili, ne bo šlo skozi. Komisija je postavila to zadevo, sploh ne vemo, kakšni bodo končni rezultati, ne vemo, kako se bodo zadeve res odvijale. Uh, to je prva pomakljivost te agende, ki ste jo zastavili. Poleg tega je to uh, po drugi strani zadnji uh, rezultat odhajajoče komisije in gospod Juncker je že javno povedal, da bo imel svoje stališče v zvezi s komercialnimi trgovinskimi sporazumi z drugimi državami, kar najbrž pomeni tudi v zvezi z drugimi sorodnimi sporazumi. Mislim, da bo potrebno spostaviti določeno demokracijo zodaj te Evropske unije. Ne moremo kar tako posvešpevati postopkov, ne da bi krati mislili na demokracijo in mislim, da bi bilo dobro, da prepustite končno besedo v tej zadevi prihodni komisiji, ki bo poskrbela za te zadeve. Hvala. Gospod Silva Pereira za eno minuto. President. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi. Zaključki pogajanj glede trgovinskega sporazuma med Kanado in EU, to je nekaj dobrega. Mislim, da je eno jasno, gospod komisar, poiskati moramo politično rešitev za problem klauzul ISDS, torej mehanizma za reševanje sporov, kajti to ogroža sporazume ne samo s Kanado, pač pa tudi ZDA in Japonsko. Komisija mora poiskati pravi odziv za ta problem. Nobena rešitev ni primirna, če ni politično izvedljiva. Kakšna je torej strategija komisije za politični problem, ki se mu reče ISDS? Ali nas lahko prepričate, da je pravi pristop od primira do primira, da CETA ni precedenčni primir, ali pa bo komisija končno prišla na plan s politično rešitvijo, ki bo veljala za vse trgovinske sporezume, ampak resnično mora komisija nekaj narediti, ne morete se več pretvarjati, da težav ni. Hvala, gospa Silva Pereira. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Gospod Serao Santos. Gospod predsedujoči, Najprej želim omeniti zgodovinske odnose med mojo državo in Kanado, še zlasti, ko gre za Azore. Mnogi prebivalci Azoru živijo v Kanadi, kjer so uspeli, približno pol milijona portugalcev živi v Kanadi. Kar pa zadeva sporazum, še zlasti, ko gre za geografske označbe je rezultat zelo zadovoljiv. Dosegli smo stopnjo zaščite, ki je primerljiva s tistim, kar imamo v EU, zlasti z sirom eh, in z ananasom smo zelo zadovoljni. Rad pa bi povedal, da so pogajanja tudi drugot že na poti. Zlasti pri ISDS imamo težave, ampak kolegi so se tega že dotaknili. Uspelo nam je doseči nekaj uspehov in mislim, da lahko to še izboljšamo, zlasti ko gre za Golvojsko deklaracijo, ki je bila podpisana leta 2013 med Kanado in ZDA. Predsedujoči prekinja. Pri posljednjem. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Harkin. Rada bi spregovorila o vključitvi ISDS-a v predlagani sporazum. Moje vprašanje je naslednje. Države, ki imajo dobro razvit pravni sistem, ali res te države potrebujejo še ta mehanizem, Več kot 150 tisoč državljanov se je odzvalo na vaše posvetovanje. Tako kot mene skrbi tudi druge, da bodo arbitri oziroma razsodniki podvrženi drugim pravilom. Jean-Claude Juncker je dejal, da ne bodo sprejeli, da bi bila jurisdikcija um, v novih državah članicah omejena, ko gre za spore z vlagatelji. Leta 2011 vas je parlament že opozoril, da mehanizem za reševanje sporov med državami predstavlja najboljši način za reševanje tudi sporov z lagatelji. Sporazum ima veliko pozitivnih plati, gospod eh, komisar, ne budite odgovorni za vse pomankljivosti, zato črtajte ISDS. Hvala lepa, gospa Sinra Rodriguez señor comisario gospod komisar zahtevam da se ceto umakne CETO in ISDS pravzaprav predajamo del nacionalne suverenosti. CETA bo uničila veliko več delovnih mest v malih in srednje velikih podjetjih, kot pa je število delovnih mest, ki bodo ustvarile multinacionalke. CETA bo uničila lokalno kmetovanje, zlasti proizvodnjo uh, goveda in uničila bo male kmetovalce. V tem parlamentu smo že govorili o podnebnih spremembah. Glede na to, da vidimo dolge verige pri proizvodni živil in če obenem vemo, da bi lahko ta živila proizvajali bolj lokalno, se s tem ustvarjajo eh, toplogredni plini. Zato zahtevam, da se CETA umakne. Yes, Hvala lepa. Gospod Kaputo. Hvala predsedujoči. Zaposlovanje in rast so odvisni od politike za podjetja, da bodo se lahko odzivala podjetja na popraševanje. Sporazum CETA bi lahko prinesel prednosti za vse panoge, še zlasti je pozitiven kompromis, ki je bil dosežen tudi na področju geografske označbe. Evropska unija je zelo pomembna tudi za Kanado kot trgovinski partner. Vendar pa mislim, da ne sme biti ta sporazum omadeževan s klauzulo ISDS. Če bo ta klauzula upoštevana, potem bi dejansko multinacionalke lahko tožile posamezne države, pri čemer bi preskočili običajni sistem. Tako bi se ustvarila usporedna jurisdikcija, ki bi imela zadnjo besedo pri zelo občutljivih zadevah. Zato vabim komisijo naj upošteva eh, pripombe, ki jih je imel Evropski parlament. Hvala lepa, gospod Kaputo. Sicer ni moja naloga, da vzgajam odrasle osebe, ampak gospod Kaputo pri vas je že od samega začetka gorela tukaj le lučka, da upočasnite. Tolmači lahko tolmačijo le do neke hitrosti in verjetno si tudi vi želite, da vas razumejo ne samo vaši sonarodnjaki. V eni minuti se pač da povedati le določeno količino stvari in zato tudi še tako odlični tolmači, kot jih imamo vi, pač ne morejo pretolmačiti toliko, kot ste vi želeli stlačiti v eno minuto. In zato lepo prosim, kadar vas opozorim, lepo prosim, da upočasnite, kajti sicer brez tolmačev ne bomo mogli delati. Gospod Danti. Kolegi Danti. Gospod Danti. Tu sem. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Ta sporazum prinaša ogromno priložnosti. Dostop do trgov, možnost uvoza, odpiranje trgov za javna naročila, tudi na lokalni ravni, tudi pri zavarovanju geografskih označb smo dosegli napredek. Videli smo, da bodo geografske označbe dejansko upoštevane tudi na trgu Severne Amerike, kar je do sedaj pravzaprav bilo področje, ki je bilo off-limits, če smem tako reči. Vendar pa ta sporazum ni povsem zadovoljiv. Evropska unija mora pokazati večjo ambicioznost pri zaščiti svojih visokokakovostnih izdelkov. Ampak poleg tehnične ocene besedila moram reči, da ta sporazum in tudi TTIP dobijo še večjo relevantnost, če primerjamo odnose z Rusijo in druge bilateralne sporazume. Zato bi morali zelo poglobljeno razmisliti o sporazumu oziroma mehanizmu za reševanje sporov, tudi na podlagu posvetovanj. Mislim pa, da ta razmislek, ki ga moramo opraviti, ne sme prejudicirati uh, podpisa tega sporazuma. Hvala lepa, gospod Danti. Zaključujemo z postopkom Catch the Eye. Ob koncu dobi besedo še komisar De Hucht. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Preden spregovorim o mehanizmu ISDS, ki je očitno tista tema, ki bo verjetno povzročila, da poslanci, ki ste tu ne boste mogli dobro spati, ampak še predtem bi odgovoril na vprašanja, ki so bila postavljena. Prvo vprašanje, gospod Martin. Zakaj svet ne parafira tega sporazuma? Svet nikoli ne parafira nobenega sporazuma. To se še ni zgodilo. Postopek je ta, da je Evropska komisija tista, ki parafira sporazum. Po tem, ko se zadeva še pravno zlošči in to še ni končano. Na vrhu EU Kanada ob koncu pogajanj bo najavljeno, da je sporazum v končni fazi. To je moj preprost odgovor. Uh, Kar pa zadeva generična zdravila, vam lahko dam zagotovila, da se to ne bo spremenilo, vsaj ne v odnosu s Kanado. Pa tudi, če vzamemo pogajanja z Indijo, ki še niso zaključena, tudi tu smo imeli pristop, da bi nikakor ne smelo priti do ovir pri trgovini z generičnimi zdravili. Kar pa zadeva prepovedi, ugotovili smo, da je STO tista, ki se mora tu izreči. V zvezi z mandatom in javnimi posvetovanji, najprej glede mandata, zelo jasno naj povem, da so nas v mandatu prosili, da dosežemo dogovor glede ISDS, ampak še se bom vrnil na to. Gospod Miner in nekateri drugi ste še omenili to, da naj bi ta sporazum bil namenjen le velikim družbam in ne malim in srednje velikim podjetjem. Velike Družbe ne potrebujejo prostotrgovinskih sporazumov, potrebujejo jih mala in srednje velika podjetja. In mala in srednje velika podjetja bodo dejansko dobila nove trge. Potem je bila tu vrsta vprašanj, ki se nanaša na dostop do sporazuma. Gospod Žado, gospod Langen. Zadeva je zelo enostavna. Takoj, ko so se končala pogajanja, smo besedilo poslali parlamentu, tudi vam, gospod Langen, in tudi državam članicam. Besedilo CETE bo objavljeno in v tem trenutku obe strani še koordinirata priprave. To pa vključuje tudi različico za slabovidne in potem so tu še drobne redakcijske spremembe. Objava pa bi se morala zgoditi nekako v času vrha prihodni teden, tako da ne skrivamo čisto nič. Vemo, da že mnogi državljani čakajo, da bi prebrali ta sporazum dvomim, da nekateri ne morejo spati zaradi tega in uh, svetujem tudi vam, jaz že ne bi imel težav s panjem. In lahko vam povem, da je zadeva zelo suhoparna za branje. Gospa Begin se je bala, da državljani ne poznajo besedila. Gospa Lepen. Aha, izginila je. Imela je veliko podpornikov, zdaj pa je takoj izginila, ne vem, kaj počne. Rekla je, naj eh, se enkrat pravilno odločimo. To veliko krat zahteva. Gospod Kelly, glede sistema kvot, tudi gospoda Kellyja ni več. O, vsi očitno izginjajo, ne vem zakaj. Verjetno predolgo govorim, morda bo to to. Sistem kvot in tudi visoko kakovostno meso. Dejansko imamo veliko razliko med visoko kakovostnim mesom in drugimi kategorijami. Vsi to poznamo, vemo, da so to različni trgi in da je to treba upoštevati. In potem imamo vprašanje gospe Arena v zvezi s tem, ali bomo spremenili norme in standarde, pa tudi okoljske, seveda ne. Če se o tem pogovarjamo, to še ne pomeni, da jih bomo spremenili. Gospa Arena, edini, ki to lahko naredi, ste vi, torej Evropski parlament. Potem, kar zadeva pobude državljanov. Državljani za pobude. Torej, to omogoča državljanom, da uporabijo svoje, svojo moč in predlagajo zakonodajo, recimo sklenitev sporazuma s tretjo državo. Vendar pa tu ne gre za prošnje v odnosu do evropskih inštitucij, naj nečesa ne naredijo naj recimo ne sklenemo sporazuma z CETO, če so pogajanja že končana. V tej fazi je zadeva v rokah sveta in parlamenta. In zato prekinitev pogajanj in nesklenitev te tipa velja za nekaj, kar je bilo nedopustno. Komisija se opira na izključno pravna merila. Vem, da boste temu nasprotovali, ampak tako pač je. Zdaj pa ISDS. Če mi date še par minut, gospod predsedujoči, ampak imam na stotine vprašanj in vem, da ste zaradi tega vsi budni, zato bom poskusil odgovoriti. Naj za začetek povem naslednje. Aprila 2011 je Evropska resolucija o prihodnih naložbah poročilo Arif, ki je bilo sprijeto z veliko večino, vključno z socialisti in demokrati, kot odziv na sporočilo komisije. In parlament je dejansko pozval, da bi v investicijskih sporazumih imeli tak mehanizem, ki bi omogočil, da ne prihaja do zlorab. To je moje izhodišče. Isto velja tudi za mandat, ki smo ga mi dobili preko sveta ministrov eksplicitno je zapisano to v tem mandatu, ki je bil soglasno sprejet. Namreč naj se odločimo za sporazum ISDS. Ne vem natanko zakaj, ampak nenadoma je to postala glavna tema, ko gre za trgovino. Veliko poslancev je omenilo javna posvetovanja ki kažejo, da pravzaprav vsi državljani v Evropi razmišljajo podobno. V prihodnih nekaj tednih bomo pripravili prvo analizo ja, eh, javnih posvetovanj. Vidimo, da imamo od 100 50 tisoč odzivov, 50 tisoč takih, ki so enaki. Tisti, ki so se odzvali, sicer se ne spoznam na vse te tehnične podrobnosti, ampak očitno so nekateri našli možnost, da zaobidejo sistem in na tak način seveda lahko zlahka dobite 50 tisoč enakih odgovor, lahko bi jih tudi 500 tisoč. In potem imamo še 50 tisoč, ki pravijo, enostavno smo proti. Ampak proučili bomo vse odgovore in če bomo našli zanimive elemente, jih bomo nedvomno upoštevali. Ali je CETA podlaga za TTIP ali katerikoli drugi sporazum? CETA, podobno kot sporazum s Singapurjem, je pravzaprav točka. Mm, kjer vidimo, da je prišlo do preobrata. Ni dvoma, da želi komisija reformirati sistem. Naj omenim samo nekaj novosti, ki so bile dosežene s CETO. Prvič, eksplicitna omemba sposobnosti države, da regulirajo v javnem interesu. Drugič, natančna definicija zaščite investitorjev. Popolna transparentnost. Vsa zaslišanja, vsi hearingi so odprte narave, mimo grede, to gre veliko dlje, kot pa katerikoli postopek na trgovinskem sodišču. Na trgovinskem sodišču je edino, kar je javno sodba. Ne morete pregledati spisov posameznih strank. Vem, da je v parlamentu veliko pravnikov in pravniki to vedo. Vi ne morete gledati v spis nasprotne strani imate samo sodbo, ki je javna. Ta postopek bo veliko bolj transparenten. To je prvi sporazum, ki vsebuje tudi etična pravila glede arbitrov. Prav tako imamo načelo tisti, ki izgubi plača. Prav tako smo se odločili in dogovorili tudi, da bo ustanovljeno prizivno telo, ki temeli na praksi STO. In to je najbolj učinkovit način, tako da bodo arbitri tudi dejansko odgovorni. In vsekakor ne izključujemo, da bomo imeli še dodatna pogajanja do temu. Vse to je možno, vendar nekaj mora biti jasno. Namreč CETA je nekaj drugega. O besedilu v zvezi s CETO smo se dogovorili, skladu na podlagi obsežnega javnega posvetovanja v upoštevanju mnen naših državljanov po poglobljeni analizi in vseh odgovorov, ki smo jih prijeli med posvetanjem in tu smo tudi oblikovali stališče Evropske unije. Vendar, kadar gre za druge zadeve, gre za drugačne sisteme in gre za enosmerno cesto, na kateri se ne moremo obrniti niti nazaj. Lahko pa določene zadeve še povdarimo in upoštevamo pri prihodnih pogajanjih. Nekatere poslanke in poslanci eh, so spraševali, kaj bomo pa storili z že obstoječimi, ustaljenimi pravnimi in sodnimi potmi, ki jih že poznamo pri nas moramo zagotoviti v vsakem primeru, da bodo lahko evropski investitorji uveljavljali svoje pravice. In to ne bo mogoče uveljavljati po sodni praksi kanadskih sodišč samo na njihovih državnih sodiščih. Vsi trgovinski sporazumi, ki jih Evropska unija piše s tretjimi državami, se izvajajo drugače, ne kar avtomatično na katerem koli nacionalnem sodišču držav podpisnic. Tukaj gre za mednarodno trgovinsko pravo. In prav tako eh, nikakršne garancije nikoli nimamo, da bomo s kakršnim koli zelo trdim sporazumom preprečili vse možne težave za eh, podjetja in tiste, ki bodo delovali v skladu s tem sporazumom. V skladu z zadnjimi podatki UNCTAD-a med 271 primeri, ki so jih obravnavali v letih 2008 do 2013, je bilo 15 odstotkov v bistvu take narave, da bi jih morali reševati znotraj Evropske unije. Torej ne gre samo za primere med Evropsko unijo in tretjimi državami, temveč tudi za spore med evropskimi podjetji. Gre za spore med državami članicami in njihovimi podjetji. Veliko držav članic se je tudi odločilo, da se bodo raje posluževale mednarodnih razsodišč in arbitraž, kot da bi reševali zadeve same. Torej vse to je treba upoštevati in kadar imajo države članice že obstoječe dvostranske sporazume, to pomeni, da so si določene lastne interese že zavarovale, tudi v primeru Kanade. V vsakem primeru pa bo treba še razmisliti o morebitnih prihodnih reformah mehanizma ISDS za reševanje sporov. Vse to so zelo pomembne zadeve. Sam se dobro spominjam, da smo imeli tudi javno razpravo v Berlinu, eh, kjer sem sodeloval tudi sam. Imeli smo tudi uh, eh, vicekancelja gospoda Vigimarja Gabriela na kraju samem. To so sami izkušeni ljudje, ki so se tudi več kot 35 let že ukvarjali s temi zadevami. In gospod Gabriel je med drugim rekel, da je tudi eh, nekaj pozitivnih elementov v teh zapletenih zadevah. Naprimer, uh, Eh, zelo težko je naprimer eh, zavrniti pogoje ISDS-a v sporazumih s Kanado ali Združenimi državami, po drugi strani pa ustrajati na njih, kadar gre za sporazume s Kitajsko. Določena načela morajo veljati za vse enako. In to je tisto, kar lahko v tem hipu rečem. Hvala lepa. Komisar, komisar de Gicht.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 Ne zdi se mi prav, da nekdo postavi vprašanje, potem pa niti ne počaka na odgovor komisarja. Zaključujemo to razpravo, s tem je zaključena izmenjava mnen. Prehajamo na naslednjo točko, to pa je izjava komisije v zvezi z dostopom do življensko pomembnih zdravil v Evropi. V imenu komisije, gospa komisarka Hedegard. Par sekund bomo počakali. Gospod Lajfric. Pospremili boste komisarja, da bo gospa Hidegard lahko začela. Izvolite.